Postop povedal bom po vrstnem redu. Najprej imam prošnjo za vse poslanke in poslance. Nanaša se na nujno zadevo, o kateri bomo govorili danes popovdne. Tukaj gre za primer Amina Tau Hajdar. Prosim kolegice in kolege za zaupanje za sledeč postopek. Nekatere kolegice in kolegi so se intenzivno ukvarjali s tem primerom. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak danes, tekom dneva, moramo najti rešitev za ta primer. Predstavniki vlad EU delajo na pozitivni rešitvi. Zato bi bilo smiselno, da bi to eh, nujno zadevo danes popolne odpravili z dnevnega reda oziroma umaknili kajti sedaj potekajo še diplomatska prizadevanja in naša resolucija bi ta diplomatska prizadevanja motila. Zato bi vas prosil, da to umaknemo iz dnevnega reda in na ta način bomo bolj pomagali k rešitvi tega primera, kot pa če bi to obravnavali. To je bila moja prva prošnja. Drugo pa bom predstavil takoj potem. Hvala. Well, this is why I should not take this rose. We should not discuss it. This no, no. przewodniczący ja, ja nie mam przekonania Gospod predsednik, nisem prepričan, da lahko sedaj razpravljamo o tem vprašanju, o tej točki mislim, da je zato prepozno. Kaj ti odločitev o eh, tem problemu smo že sprejeli, zato mi je zelo težko odpirati debato o tej točki. Predsednik, pan predsednik Dol. Gospod predsednik, podpiram predlog Martina Šulca. Pogajanja, po mojem mišljenju, so zelo težavna. Tu govorimo o humanitarnem eh, eh primeru. Eh, osebe, ženske in iščemo politično rešitev. In kada gre za to, potem ne smemo še oteževati situacije. Zato zahtevam, da najprej pridemo do politične rešitve. Pa, eh, tego... Dame in gospodje. Pan, pan Portas se je zgošil. Bardzo prosim, pan Portas. Gospod Portas. é só para dizer o seguinte. Naslednje bi želel povedati. Prav gotovo je diplomatsko delovanje zelo pomembno, vendar pa je Aminata Ohajdar že 33. dan na gladovni stavki in je v bolnišnici. Najslabše pa bi tu bilo, da ženski, ki se bori za človekove pravice, za temeljne pravice, ji reči, da je Evropski parlament sprejel odločitev, da črta to točko. E. Hvala lepa, dame in gospodje. Samo trenutek, prosim. V skladu s pravilom 140. Eh, lahko o takem predlogu glasujemo. Gre za predlog, da črtamo to točko z dnevnega reda, skladno s pravilom 140 pa lahko o, taki, o takem predlogu glasujemo. In še to, glede tega, prosil bi vas,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 v imenu eh, socialistične eh, skupine v parlamentu se zahvaljujem voditelju eh, Aldeja za predlog, ki ga je vodja ELS podprl. Nobenega dvoma ni, po mojem mišljenju, da je Evropski parlament stalno izražal svojo podporo tej gospej Aminatu Hajdar, eh, katere življenje je ogroženo zaradi gledovne stavke, ki jo nadaljuje. Hkrati pa ima Evropski parlament tudi priložnost, da naredi simbolično gesto in podpre diplomatsko delovanje španske vlade, kajti na eh, kaj ti tu se eh, trenutno nahaja, eh, gospa Hajdar. Eh, gospa Hajdar nadaljuje na španskem ozemlju z gledovno stavko. Predsednik govorca prekinja. Hvala lepa podpreti je potrebno diplomatska prizadevanja. Hvala lepa. Več govorcev govori istočasno. Najlepša hvala, gospod. Prosim, prosil bi, da glasujemo proti temu predlogu. Imate besedo. Gospod predsednik, naj jasno povem, da se moja skupina nasprotuje temu predlogu. Bom razložila, zakaj kajti ta predlog, eh, ki, eh, do katerega je prišlo sedaj danes do povdne, pravzaprav ne prihaja v pravem času. Poleg tega, če bi tak predlog sprejeli, bi eh, to bil udarec dostojanstvo Eh, tistih, ki so porabili veliko ur, ko so oblikovali to resolucijo. In eh, to nas oddaljuje tudi od same temele vsebine rezolucije. Eh, na tem je več skupin trdo delalo, da bi pravzaprav oblikovali skupno besedilo, ki odraža različna mnenja. In v tem procesu in na nedavnih sestankih smo izgledili razlike in prišli do skupnega stališča. In rezultat je, naj povem še enkrat, da Eh, menim, da bi bilo ustrezno, da podprem, podpremo ta predlog. In če parlament ne bo hotel govoriti o tem, sedaj o tej zadevi, ki je tako pomembno, kdaj pa bo to storil. Hvala lepa. Ultimo, eh. hvala lepa in še nazadnje, predsednik. Hvala lepa. Situacija je jasna. Hvala lepa. E, Dame in gospodje glasovali bomo. Glasovali bomo, kdo je za sprejetje predloga. Prosim, če dvignete roke, tisti, ki ste za. Sorry. Point of order. Point of order. Postopkovno vprašanje. Volite. Presidente. Presidente, question de orden. Le... Gospod predsednik. Zaprosil sem za besedo in je še nisem dobil do sedaj. Ni res, da je Evropski parlament zauzel stališče v primeru Aminatov Hajdar. Danes, po 33 dneh gladovne stavke, naj bi imeli razpravo o tej zadevi, sedaj pa se predlaga, da to črtamo in to je globoko nemoralno. Hvala lepa. Hvala, gospe in gospodje, glasovali bomo. Glasovali bomo sedaj. Glasujemo sedaj. Postopko na vprašanje. Zaprosil sem za besedo, gospod predsednik, v zvezi s tem vprašanjem. Namreč že v preteklosti se je pokazalo, da ne odraža spoštovanja človekovih pravic. Eh, če ima gospod Čulc pomembne informacije ali pa dejstva v zvezi z zadevo Hajdar, potem ga prosimo, da to predstavi, zato da lahko popovdne na začetku razprave to obravnavamo. Imate besedo? gospod predsednik v parlamentu sem bil, sem bil več let v moji politični skupini pristojen za zadeve človekovih pravic. Za Maro, maroškim zonanjem ministrom sem se prejšnji teden zelo dolgo pogovarjal o tem primeru. Dobil sem občutek, da imamo danes možnost da se gladovna stanka danes ukine in da za to najdemo rešitev. Če bi imel občutek, da bi lahko z javno izjavo prispeval k temu, da bi našli rešitev, bi to izjavo tudi podal. Ampak mislim, da je to zelo zapleten diplomatski primer in diskretnost je rešitev za ta primer. Zato Kolegice in kolege, prosim, da smo vsi diskretni in da na ta način prispevamo k rešitvi tega problema. Hvala lepa. Proszę państwa, e, ja chciałem państwa pro... Dame in gospodje, prosim vas, vljudno vas prosim za pozornost. Ne moremo nadaljevati z razpravo o tem vprašanju. Samo glasovali bomo še kolega. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj izrazim svoje veliko presenečenje, kot je ravno kar počrtala gospa Bilbao. Tri ure smo včeraj razpravljali o tej isti zadevi. Če, gospod, če je gospod Šulc imel že v nedeljo informacije o tej situaciji, bi jo nam bi moral posredovati včeraj, ko smo razpravljali o resoluciji. Če temu ni tako, In naj ponovim še enkrat, različne skupine so sodelovale v razpravi včeraj popovdne in to je potem pripeljalo do kompromisnega predloga. In eh, to potem ni pravilno. E, in ko skušamo ugotoviti, kakšna je pozicija tega Evropskega parlamenta, želim samo, da razpravljamo kot običajno. Hvala lepa. Eh, Pantanok. <clears throat> Gospod predsednik, zdi, vidi se, da smo razdeljeni. Gre za zelo občutljivo vprašanje, veliko je zmede. Ali lahko eh, odložimo to glasovanje do treh, zato da se lahko posvetujemo v skupinah, eh, strankah, eh, pa tudi da vidimo, kaj se dejansko dogaja na licu mesta v Maroku. Hvala. Gospe in gospodje, Zbrali smo vse komentarje in vse pripombe, tako da lahko imate popolno sliko, skladno s pravilom 140 pravilni, eh, poslovnika. Eh, zato dajem ta predlog na glasovanje. Imamo konkreten predlog v tej zadevi, namreč, da se to ne razpravlja, da se tega ne razpravlja danes. Kdo je za to, tisti, ki so za to, naj dvignejo roke. Kdo je ne za, da se ne razpravlja o tem vprašanju danes. Hvala lepa. Čivne. Kdo temu nasprotuje? Hvala lepa. Kdo se je vzdržal? To bomo sedaj elektronsko preverili. Glasujemo elektronsko. Ali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 249 za, 163 proti, 500, 135 eh, vzdržanih in 547 odanih glasov. Predlog je sprejet. Predsednik Šulc in njegovo drugo postopkovno vprašanje. Še enkrat moram prositi za vaše potrpljenje. Gospod predsednik, na glasovalnem seznamu imamo danes tudi uh, načelo subsidijarnosti. Sklicujem se na poslovnik. Prosil bi, da bi glasovanje premestili na naslednje plenarno zasedanje. Kaj ti sklep o tej točki je eh, takšen, da moramo preveriti dopustnost? Mislim, da se vsi strinjamo, da da je zagotovljeno izpolnevanje načela subsidijarnosti, ampak nima smisla, da to dvignimo na raven Evropske unije. V Italiji teče o tem razprava. In seveda zagovarjamo raznolikost in pluralnost, ampak nima smisla, da v takšni resoluciji to zapišemo gospod predsednik. Osupljivo je, da politične skupine, ki imajo demokracijo v svojem imenu, niti ne poznajo demokratičnega načela, da pustijo govorniku, da pove do konca. Sklicujem se na člen 177 četrti odstavek poslovnika. Prosim, da o tem glasujemo naslednjič in da preverimo dopustnost te resolucije in glasovanja. Hvala lepa. Państwa, mam Hvala lepa. Imam konkretni predlog. Predsednik Šulc, prosim. prosim. Imam konkretni predlog. Do te točke bomo prišli v drugem delu glasovanja. Začeli bomo z glasovanjem o proračunu, potem pa bomo imeli še dodatne točke. In takrat, eh, do takrat lahko razmislite o predlogu gospoda Šulca in eh, videli bomo, kako bo eh, s to resolucijo. To bo v drugem delu glasovanja. Sedaj pa predlagam, da začnemo glasovati o proračunu. Poselt, pan Poselt, point of... Gospod Poselt, postopkovno vprašanje. Imate besedo. Kratek bom. Nujna zadeva je bila sedaj predstavljena. Včeraj smo ogovorili o času za govor pred nujnih zadevah. In čas za govor za primer Saharo, bi v skladu z mojim predlogom razporedili na drugi dve zadevi, kajti za nujne zadeve imamo eno uro časa in to sem želel prositi. Eh, hvala lepa, eh, bomo razmislili o vaši sugestiji. Gospe in gospodje, začenjamo glasovanje o poročilu gospoda Bögeja in skladno z agendo,